liebe Drage kolegice in kolegi, spoštovane gospe in gospodje, dragi gostje, veliko čast mi je, da lahko pozdravim letošnjega nagrajenca nagr nagrade Saharova, dr. Denisa Mukvegeja z soprogo tu v Evropskem parlamentu. Eh, spoštovani doktor Mukvege, spoštovana gospa. Dobrodošli v Evropskem parlamentu. Doktor Mukvege, preden predstavim vaš veliki angažma bi rad pozdravil še nekaj drugih gostov, ki eh, imajo zasluge na področju svobode in človekovih pravic. Med drugim eh, tudi Elizabeta Šepetilnikova, eh, ki ima zasluge v okviru gibanja Euromajdan in v imenu vseh njenih kolegov v Euromajdanu jo prisrčno pozdravljam. gospa Šepetelnikova, eh, vaše kolegice in kolegi, vaše prijateljice in prijatelji ste pokazali eh, veliko poguma, tvegali ste življenje za dobro prihodnost eh, svoje države. Šli ste na ulice zato, da bi se zauzeli za svobodno, demokratično Ukrajino in Tu želimo seveda izkazati našo solidarnost. Pozdravljam tudi Inaro Junus. Eh, gospa Junus, vi ste prišli eh, v Strasbourg, da zastopate gospo Lajlo Junus, eh, ki je vaša mati in ki ne more biti z nami zaradi tega, ker je še vedno v zaporu. Dobrodošla, gospa Junus. gospa Junus je bila imenovana za nagrado Saharova, ker je kot ustanoviteljica uh, Instituta za svobodo in demokracijo se zauzemala za človekove pravice v Azerbejdžanu. Evropski parlament poziva vlado v Azerbejdžanu, da to nedolžno žensko katere zdravstveno stanje se dramatično slabša takoj izpusti. Mi smo poskusili poslati parlamentarno delegacijo eh, v Azerbejdžan, da bi obiskala gospod Junus, vendar nam to doslej še ni uspelo in zaradi tega tu izredno protestiram, da naši kolegi, naše kolegice ne dobijo dostopa do gospe Junus. Azerbejdžanske oblasti tega ne dopuščajo in to ni sprejemljivo in dejstvo, da je njena hči danes tukaj, je seveda tudi simbolično dejanje. Spoštovane gospe in gospodje, bolje, kot bi to lahko storil jaz, bo o delu dr. Mukvegeja poročal kratek film, ki bi ga rad pokazal, pred nadaljujemo. Prosim. Te scene, ki so impresivne in ki nas uh, tudi pretresejo, veliko povedo o vas, gospod dr. Mukvege. Uh, eh, ste impresiven človek, krati tudi zelo skromen in ste se zavezali za to, da delate za mir. Uh, skrbite za svoje pacijente in v najhujših okoliščinah. Uh, delate vse za to, da lajšate njihovo trpljenje. Pa si mi seveda ne moremo predstavljati grozljivosti, ki jih srečujete vsak dan pri svojem delu. V imenu svojih kolegov in kolegice eh, vam izražam občudovanje in spoštovanje za to vse, kar eh, vsak dan delate. Ne gledate proč. Eh, in spričo nasilja in grozljivosti eh, ste pokazali, da ste lahko brez strahu skrbite za žrtve vojn, skrbite za ženske in dekleta žrtve spolnega nasilja. Lajšali ste trpljenje neštetih žensk, dali ste jim roko v pomoč in poskušali ozdraviti njihove ranjena telesa in zlomljene duše. Posilstva se sistematično uporabljajo kot orožje v vojni proti nedolžnim in te grozljivosti niso samo nasilna dejanja, so, tako ste vi rekli, del strategije. Posilstva so vedno nečloveška, so brutalna, jih obsojamo, eh, vendar besedom naj sledijo dejanja in ne eh, kaznovanost. Eh, posiljevalcev v oboroženih vojnah, eh, konfliktih je treba končati. Če eh, se dogajajo posilstva na ukaz, potem je to vojni zločin in te vojne zločine je treba tudi kaznovati kot vojne zločine. In še vedno prihaja do množičnih eh, posilstev v Demokratski republiki Kongo. Mnoge ženske so doživele isto usodo v Siriji, v Iraku, v Ruandi, v Bosni in Hercegovini in tudi eh, v okviru drugih oboroženih konfliktov. In skoraj da vsi ti zločini so ostali nekaznovani. Eh, Evropski parlament poziva vlado Demokratske republike Kongo kot tudi druge prizadete države in vlade, da storijo vse za to, da ustavijo ta posilstva in da eh, storijo tudi vse za to, da ta dejanja ne bodo nekaznovana. Ženske morajo dobiti eh, zagotovljen dostop do pravnega sistema. Doktor Mukvege, z nagrado Saharova za uh, vaše delo, izražamo seveda občudovanje za vaš boj za dostojanstvo žensk, za pravico, za sožitje. Upam, da nam bo skupaj uspelo krepiti zavest o tem, da se posilstva uporabljajo sistematično kot orožje v vojni. To je grozljiv zločin, proti kateremu se moramo vsi skupaj boriti. Gospod dr. Mukvege, včeraj ste povedali stavek in eh, naj vas eh, citiram. Ko mi dajete to nagrado tem ženskam in dekletom v moji državi in drugih eh, regijah sveta, podeljujete status žrtev, ki eh, imajo pravico do pravne zaščite. Vesel sem, da lahko podelimo nagrado Saharova doktorju Denisu Mukvegeju iz Konga. Gospod doktor, beseda je vaša. Gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospe in gospodje predstavniki narodov Evropske unije, spoštovani gostje na vaših funkcijah. Z veliko ponižnostjo in velikim upanjem sprejemam danes prestižno nagrado Saharova za svobodo duha. Danes oziroma letos ste obeležili 100. obletnico Prve svetovne vojne. Evropa je mislila, da je to zadnja vojna in da bo civilizacija zmagovita. Žal ne, 30 let kasneje je človeška norost spet na pohodu. Bila spet na pohodu. Od takrat naprej ste se odločili, da živite v miru skupaj znotraj družbe, ki je usmerjena k svobodi in blagostanju. V vse bolj nestabilnem eh, varnostnih razmerah, kjer se odpirajo vedno nova krizna eh, žarišča, pa želim v neposredni soseščini Evropske unije, se zahvaliti predstavnikom narod, evropskih narodov in osvetliti človeške tragedije, ki jih doživljajo ženske, ki so žrtve posilstev in spolnih zlorab v Demokratični republiki Kongo. V, v svetu, kjer gre za eh, vrednote, ki so postavljene na glavo, kjer eh, se dogaja nasilje in se banalizirajo vse hujše in strašljive oblike nasilja. In ko se nekdo zoprstavi temu nasilju, je disident. Gre za eno največjih katastrof, človeških katastrof modernega časa. Ponovno ste povdarili, da je razreševanje konfliktov na območju velikih jezer in spodbujanje človekovih pravic in demokracije ena osrednjih prednosti zonanje politike Evropske unije. In eh, odločili ste se, da eh, tudi povečate prepoznavnost eh, tega, kar eh, se dogaja. Izpostavite tudi eh, veliko eh, trpljenje in pogum teh žensk. Gospod predsednik, regija, v kateri živim, je ena najbogatejših na tej zemlji in ne glede na to, pa velika večina njenih prebivalcev živi v izjemni, ekstremni revščini, eh, ki je povezana tudi z pomankanjem eh, varnosti in slabim upravljanjem žensko telo pa se uporablja kot pravo bojišče in kot bojno orožje. In eh, tu so mnoge številne posledice, kot eh, so ta razpadle družine, eh, potem uničeno družbeno tkivo, ko so prebivalci pravi sužni, vladajo pa gospodari vojne zaradi pomankanja vladavine prava tako da gre za vojno strategijo, ki je neverjetno učinkovito. Kar zadeva kongovsko eh, državo in njenih institucij, ki so še vedno krhke in ki še vedno niso sposobne zaščititi svojega prebivalstva, niti zadostiti osnovnim potrebam. Gospod eh, predsednik, red, redek je dan, ko ne pride na plano nova človeška drama. V eh, zadnjem tednu eh, so masakrirali eh, več kot 50 ljudi z mačetami na območju Benija v severnem Kivuju. In odprli so trebuhe žensk in pohabili njihove nerojene otroke. In v manj kot mesecu dni je bilo brutalno umorjenih 200 oseb in eh, dejstvo je, da gre za odvratne zločine, katerih žrtve so ljudi, ljudje in naši bližnji. Kako biti tiho, glede na to, da že 15 eh, let da se že 15 let dogajajo ti zločini, in na katere se ne more navaditi niti eh, kirurgovo oko. Ali biti eh, tiho, ko, ko vemo, da so eh, ti zločini načrtovani sicer samo zaradi neskotnih gospodarskih razlogov. In vsaka posiljena ženska, na vsako tako žensko gledam kot na svojo ženo, na vsako posiljeno mater kot na svojo mater. in vsakega posiljenega otroka vidim kot svojega otroka. Torej, kako lahko molčimo? kateri je eh, človek, naprimer, ki ima svoje zavedanje in ki moči, ko mu pripeljajo šestmesečnega eh, otročka, ki so ga eh, pohabili že v telesu in ko gre za izredno brutalna dejanja, ki zahtevajo, da se odzovemo. Na stotine tisočev žensk je v moji državi posiljene in na tisoče otrok, ki se rodijo po posilstvu. In eh, drugi na svetu bi eh, se vsi temu uprli, bili ogorčeni. V kongovski družbi, kjer pa ni več pravih meril, se eh, eh, množične grozote dogaja, dogajajo, obravnavajo pa jih samo kot črno kro, kroniko. In vse to pravzaprav je prava negacija naše skupne človeške skupnosti. Gospod predsednik, preveč časa in preveč energije je bilo že potrebno za odpravljanje posledic nasilja in eh, na stotine pričevanj žrtev eh, kažejo na to, da eh, so ljudje v Kongu Eh, da si želijo, močno želijo pravice, miru eh, in da želijo spremembo. Eh, zato pa je potrebna prava politična volja. Nahajamo se v kritičnem trenutku. Okvirni sporazum za mir, varnost in sodelovanje, ki je bil Eh, podpisan leta 2013 v Addis Abebi, ne sme ostati eh, samo črka na papirju. In eh, kot zgodovinski partner in tisti, ki prispeva k temu, pozivamo Evropsko unijo in njene članice, da obudijo izvajanje tega sporazuma in da se poslužijo vseh zvodov, tako gospodarskih, finančnih, pa tudi političnih in diplomatskih, da enkrat za vsele prispevajo k razrešitvi konfliktov eh, v, eh, v območju velikih jezer. V Demokratični republiki Kongo. Konsolidacija države in vzpostavitev varnosti v državi predstavlja prednostne naloge. Reforma sektorja varnosti pa je ena najpomembnejših institucionalnih reform, ki so v spredju izvajanja primarnih odgovornosti kongovske države, pri zaščiti civilnega prebivalstva. Eh, gre za to, da se borimo tudi eh, proti nekaznovanosti zlaču, najhujših zločinov in eh, vključno z zločini, ki so spolno, spolni zločini. Vse to je potrebno, to, ta prizadevanje je potrebno okrepiti. Vendar ni miru ali gospodarskega razvoja brez spoštovanja človekovih pravic. brez pomoči ženskam, ki so preživela eh, posilstva, ki so žrtve, brez uh, izboljšanja javne funkcije, eh, kakor tudi varnostnega preverjanja znotraj varnostnih sil, brez mehanizmov za vzpostavitev ugotavljanja resnice v, uh, torej pri spodbujanju sprave. Gospod predsednik, človekove pravice predstavljajo prav gotovo temeljne vrednote Evropske unije in eh, zato je to tudi tisto, kar eh, je prisotno eh, pri zunanjih odnosih. In po našem skromnem prepričanju je, gre za pravo dodano vrednost, vendar pa realpolitik pogosto narekuje, situacijo, kjer prevladujejo geostrateški interesi, gospodarski interesi nad spoštovanjem in zaščito človekovih pravic. Predlog Evropske uredbe komisije za odgovorno preskrbo z minerali je zelo pomembno in eh, to tudi pomeni, da uh, moramo pri tem upoštevati tudi končne proizvode, ki se znajdejo na Zahodu in ne samo surovine, ki prihajajo iz Afrike. Izražamo upanje, da bo tudi več doslednosti med gospodarskimi politikami in spoštovanjem človekovih pravic in umestiti človeško dostojanstvo v uspredje gospodarskih in finančnih politik. Eh,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 Naša država ima veliko potencijalov. Z odgovornim in preglednim trgovanjem lahko eh, Kongo zagotovi endogeni razvoj, zahvaljujoč svojim naravnim verom, zlasti pa človeškim verom, ki jih danes ni moč izkoriščati v dobro vseh v tem stanju, ki ni ne mir, ne vojna. Gospod predsednik, ta nagrada ne bi eh, imela takega pomena za ženske eh, žrtve spolnega nasilja, Eh, če jo ne bi spremljalo tudi prizadevanje za mir, za vzpostavitev pravosodja in demokracije. In prepričani smo, da bo do spremembe prišlo ra ravno zaradi teh pogumnih, eh, pogumnih žena, ki so odločne in dostojanstvene in ki nas eh, vsak dan navdihujejo tudi zagovorniki človekovih pravic, ki eh, se zauzemajo za te pravice in ki delujejo v zelo težkih pogojih, zato da bi se spodbudilo kulturo miru. Tu želimo pozdraviti tudi veliko strokovnost in eh, pripadnost, eh, trdo delo eh, osebja, ki dela v bolnišnici Panzi, eh, ki so naši partnerji, hkrati pa moram pozdraviti tudi delo agen človekoljubne agencije EHO, ki nas podpirajo že deset let. Brez njih nas danes tukaj ne bi bilo. Skupaj politični odločevalci, akteri civilne družbe in državljani, možje in žene, ki si morajo začrtati eh, cilj da eh, se ne bo več dogajala ta uporaba posilstva kot bojnega orožja in zato, da lahko svojim otrokom in vnukom zagotovimo ustrezni okvir za eh, razvoj in proti temu trpljenju. Eh, gospod predsednik, spoštovani evropski poslanci, dovolite, da sklenem pred tem parlamentom. Tu so tudi številni moji sorojaki. Dragi sorojaki, naš, naš narod, Re, Demokratična republika Kongo, nam pripada njeni, njeni naravni in človeški veri, njene institucije, njena prihodnost oziroma usoda so, spadajo v našo, našo odgovornost. In kongovski narod je tisti, ki mora oblikovati ustrezne zakone, pravosodje in vlado v interesu vseh in ne le v interesu nekaterih. nagrado Saharov, ki jo prejemamo tu v Evropskem parlamentu. To je vaša nagrada in je simbol svobode duha. Gre za pravico, ki so nam jo oduzeli. Gre za pravico, ki je po vsem zatiranju in terorju eh, pravica, ki smo se ji morda včasih odpovedali. Vendar je pridobljena pravica in evropski narodi nas želijo podpreti v našem boju za svobodo, za mir, za pravico in za napredek. In eh, danes predvsem svetom nam Evropa izraža svojo solidarnost, ki želi biti, eh, hoditi z nami po tej poti pri prizadevanju za ponovno vzpostavitev eh, dostojanstvenega življenja prebivalcev Konga. In skupaj namreč hodimo po tej poti proti v smeri miru, in pravice, ki nam je bila oduzeta in eh, skupaj eh, z svetom pa lahko našo eh, državo tudi pozdravimo. Najlepša hvala.